sedaj pa dnevni red, končni red, kakršnega je sprejela konferenca predsednikov 1. Eh, oktobra v skladu s členom 149 eh, je sprejet. Za ponedeljek nimamo predlogov sprememb. Torek skupina ELS prosi za izjavo podpredsednice in eh, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Gruziji, gre za upravo selektivnega pravosodja, za primer Džidžja Ugulava, o tem bi naj govorili popovdan, ob tem pa sprejeli tudi resolucijo. Besedo dobi gospod Kristjan Preda, ki bo predstavil to prošnjo v imenu ELS. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Skupina Evropske ljudske stranke bi rada to točko umestila na dnevni red. Gre za razpravo o Gruziji in o selektivnem pravosodju, do katerega prihaja v tej državi. To je zelo resna tema, govoriti moramo o vprašanju eh, prava in pravosodja in eh, o povezavah med pravosodjem in političnim sistemom v eh, Gruziji. Pozivam socialiste in liberalce, ki vedno zagovarjajo gruzijsko vlado, da spremejo dejstvo, da je to zelo aktualna in pomembna tema. Prosim jih, da podprejo in glasujejo za to temo. Še posebej eh, bi rad pozval naše kolege iz klopi socialistov, ki podpirajo tudi premijeja, ki je član socialdemokratov v Romuniji in ki, ga, eh, ki je predmet eh, sodne obravnave v Romuniji. Kdo podpira ta predlog? najlepša hvala gospa predsedujoča želel sem povedati da na splošno podpiram vse pobude ki eh, izpostavljajo problematiko selektivnega pravosodja želim pa da v skladu s tem, kar eh, je povedal kolega iz ELS, govorimo tudi o selektivnem pravosodju znotraj Evropske unije. Naprimer, da govorimo o selektivnem pravosodju v Grčiji eh, zoper poslanca doktorja, pa selektivno pravosodje v Nemčiji, pa selektivno pravosodje v Franciji. Gre za zakonodajo, ki eh, jemlje svobodo ljudem in o tem moramo razpravljati. Da. Najlepša hvala, gospod Golniš. Kdo je proti? Gospod Gerejo. Sí, gracias, me parece. Najlepša hvala. Predlog gospoda Perede se mi zdi, da je zelo pomemben, glede na to, da ga tako zelo vroče podpira gospod Golneš. Ne gre za to, da bomo tukaj razpravljali o tem konkretnem primeru, ampak o načinu dela Evropskega parlamenta. Ta predlog je ELS predlagal o V prejšnji priložnosti za obravnavo nujnega primera, sedaj pa zahtevajo, da se vključi to točko na dnevni red. Zdi se mi, da takšen način dela ni pravilen. Najlepša hvala, sedaj bomo glasovali o tej prošnji. Kdo je za to, da spremenimo dnevni red? Kdo je proti? Uh, Prošnja je zavrnjena, kolegi in kolegice. Lahko preverimo, ampak mislim, da je bilo vse skupaj jasno. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Kolegi in kolegice, konec glasovanja. Zavrnjeno dnevnega reda za torek, torej ne bomo spremenili. Sedaj pa dnevni red v sredo. Skupina GUE NGL prosi za izjavo podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in obramno poli varnostno politiko eh, na temo letalskih napadov pod vodstvom ZDA na bolnišnico zdravnikov brez meja v Kundusovu v Afganistanu. Gospa Zimer eh, bo spregovorila v imenu skupine Goje. Gospa predsedojoča, moja politična skupina predlaga v skladu s poslovnikom razpravo brez resolucije o napadu, letalskem, letal, o napadu eh, letalskega bombardiranja na bolnišnico zdravnikov brez meja v Kundusu v Afganistanu. Zato zahtemo izjavo gospe Mogherini o tej zadevi in glede na to, da so politične skupine, katere politične skupine proti, predlagam, da obrazložimo predsedniki političnih skupin, zakaj gre. Pred, v tem napadu je umrlo veliko oseb, med njimi tudi sedem otrok, precej jih je ranjenih. Tudi 15, eh, povedali so, da je napad trajal 15 minut v travmatičnem oddelku tega uh, medicinskega centra. Prizadeti so bili deli bolnišnice, med njimi tudi urgenca in tako dalje. 19. decembra so sporočili geo podatke za lokalizacijo te bolnišnice. Kljub vsemu pa je prišlo do bombardiranja v letalskem napadu. napadu. Evropska unija sodeluje v tej bolnišnici, sodeluje tudi v obliki humanitarne pomoči. Evropska unija in njene države članice imajo tudi člane v tej nevladni organizaciji. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Zimmer, gospod Harms kot govornica za. V imenu bližne skupine podpiram predlog Gabi Cimer, ki ga je zelo dobro utemeljila. Zelo sem olajšana zaradi tega, kar je povedal predsednik Obama, ki je napovedal zelo strogo natančno preiskavo napada v Kundusu. Mislim pa, da potrebujemo mednarodno razpravo glede tega, kaj se je tam zgodilo. Še posebej zaradi tega, ker je razvoj v tej državi zelo krhk. In zato mislim, da primankuje razprav v tem smislu v Evropskem parlamentu. Zato mislim, da je prav, glede na to, da razpravljamo o stanju držav po svetu, da vključimo tudi primer Afganistana na dnevni red, še posebej zaradi tega dogodka. Najlepša hvala, gospa Harms. Želi kdo govoriti proti tej prošnji? Če ne, potem bomo kar glasovali, kdo je za spremembo dnevnega reda. Kdo je proti? Um, Ta prošnja je sprejeta. To pomeni, lahko preverimo. Kolegi in kolegice, precej jasno je bilo po mojem mnenju, ampak vseeno bomo preverili še elektronsko prosim, da glasujete. Ste vsi glasovali? Now... Konec glasovanja. Colleagues, been... Kolegi in kolegice, prošnji je bilo ugodeno, kar pomeni, da se dnevni red za plenarno zasedanje v sredo spreminja. Izjava bo torej dodana na začetek plenarnega sezona, začeli bomo ob 8.30. Izvolite besedo. No, ne gre toliko za dnevni red, ampak v torek imamo razpravo o tako imenovanem Dieselgateu. Če se ne motim, se je konferenca predsednikov strinjala, da prosi za izjavo podpredsednika Timermansa pri eh, tej obravnavi. Ampak tukaj piše, da bo Komisarka Bjenkovska, ki skrbi za podjetništvo in notranji trg, tista, ki bo o tem govorila. Glede na to, da gre tukaj za okoljsko politiko, za konkurenčno politiko, za upravljanje in tudi za druga vprašanja, glede na to, da štiri odbori sodelujejo pri tem, bi radi vedeli, zakaj nam komisija ni ugodila, zakaj ne bo podpredsednik Timermans tisti, ki bo prisoten na tej razpravi. Thank you. Uh Najlepša hvala. Komisija je tista, ki se odloči, kdo bo sodeloval pri razpravi. Komisari, ki se pridružijo razpravi, ki sodelujejo, govorijo v imenu celotne komisije, ampak razumem vaš komentar. Predlogov eh, sprememb za četrtek nimamo, kar pomeni, da je končni, predlog, eh, končni dnevni red sedaj spred. Še eno postopkovno vprašanje, gospod Messerschmidt. Hvala, gospod predsedujoča. Rad bi se dotaknil uh, srednjega dnevnega reda. Govorili ste, da nas čaka uh, glasovanje o koledarju za leto 2017. Uh, eh, rok je jutri, skupina EKR je predlagala spremembo, tako da bi omejili število dni v Strasburu na tri, ne na štiri. Gospod Šulc je dejal, da je takšen predlog spremembe nedopustljiv argumentov ni podal. Nekdo iz administracije je poslal elektronsko pošto, ki je dejal, da bi bilo to v nasprotju uh, sodbami sodišča in s protokolom. Ne vem, po mojem mnenju to ni ustrezna argumentacija uh, nedopustnosti takšnega predloga spremembe. Prosim, da predsedstvo pripravi precej bolj jasno analizo uh, Eh, sodbe sodišča iz leta 2012, glede tega, kar lahko počnemo v eh, tem zboru in česa ne smemo početi. Če takšne analize ne bo, potem nima smisla, da sploh glasujemo o koledarju oziroma da vlagamo prošnje za spremembo. O tem smo govorili že leta 2014 in takrat je bil ta isti predlog spremembe prav tako nedopusten na osnovi pravnega mnenja, ki ga je pridobil predsednik. Ničesar si ni spremenilo od takrat, tako da je ta predlog spremembe še vedno nedopusten. Zabeležili smo vaše komentarje. Gospod Preda, postopkovno vprašanje, izvolite. Da, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Če dovolite, bi rad spregovoril o nujnostih za eh, četrtek zjutraj, četrtek do povdan. Drugič se bo zgodilo, da bomo razpravljali o štirih temah, ne o treh. Še enkrat bi vas rad spomnil na člen 135 poslovnika Evropskega parlamenta. Tam piše, da je število tem pod eh, točko nujno omejeno na tri. In v to so vključena podpoglavja. Štiri teme imamo zato, ker je predsednik Šulc ustrajal pri tem, da dodamo še četrto uh, točko. Tako je že drugič kršil poslovnik prosim, da se vrnemo k trem nujnim obravnavam, tako kot zahteva to poslovnik. Če bomo imeli štiri točke, potem bomo imeli manj časa za razpravo o teh točkah. Mislim, da ne smemo kršiti lastnih pravil. Hvala, gospod Preda. Mislim, da je konferenca predsednikov dosegla soglasje glede tega in eh, prošnje za spremembo dnevnega reda ni bilo. Vaši komentarji so zabeleženi, predali jih bomo predsedniku in eh, njegovemu uradu. Sedaj pa prva točka na dnevnem